za sprejeti. Obvečam vas tudi, da bom podpisal 12 zakonodajnih aktov v skladu eh, z eh, ustreznim členom in eh, ti bodo objavljeni v zapis.